I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegi in kolegice, začenjamo z današnjo sejo. To je zadnja seja pred poletnim premorom, tako da bi že na tem mestu želel vsem lepe počitnice in upam, da si boste odpočili. Danes so nas obiskali eh, obiskovalci iz eh, spodnje Saške. Eh, gre za združenje mm, transportnih podjetij in lepo pozdravljeni na današnji seji. Prav tako imamo tudi uh, predstavnico skupine zelenih iz spodne saškega parlamenta, Suzane Menge, lepo pozdravljeni pri nas. Če nišče ne ogovarja, lahko sprejmemo dnevni red. Dnevni red je sprejet. In če ni ugovora, bomo lahko sprejeli tudi zapisnik seje 15. junija 2016. Sporočila predsednika tega tukaj nimam nobenih posebnih sporočil za vas. Sedaj pa sledi četrta točka na dnevnem redu, objava stališča sveta v prvi obravnavi o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh. Torej gre za eh, pravila za celinske plovne poti. In tukaj moram mm, vas v skladu s poslovnikom opozoriti na postopek. 22. junija je predsednik objavil um, stališče sveta v zvezi z tehničnimi predpisi za plovila namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh in postopek iz poslovnice nas in citiram. Stališče sveta bo kot prva točka uvrščeno na dnevni red pristojnega odbora. Eh, torej gre za prvo sejo odbora <clears throat> po tem sporočilu. No, in zato sedaj napovedujem tukaj v odboru za promet, da smo dobili stališče sveta in se tem se formalno začne druga obravnava za ta zakonodajni akt in uh, poročevalec bo še danes uh, predložil stališče za drugo obravnavo. Septembra bomo o tem glasovali. Skratka, jaz sem svojo dožnost tu sedaj tukaj izpolnil, kar se tiče postopkov. Sedaj pa točka 5 na dnevnem redu. Gre za skupne predpise na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije za varnost v letalstvu. Poročevalec je Marijan Žan Marinesko. Maja je, bilo, je bil predstavljen osnutek poročila in od takrat smo dobili 161 predlogov sprememb. Oziroma se pravičujem, 861. Besedo dobi poročevalec, gospod Marinesko, izvolite. Hvala. Ja, res je, 800 predlogov sprememb in nekaj, 100 jih je mojih. In hvaležen sem, ker sem pričakoval več kot 2000 predlogov sprememb, tako da sem zelo eh, zadovoljen sedaj s to številko. Eh, no, jaz sem pregledal te predloge sprememb, ne zelo podrobno, Ehm, mislim, da bo možno sprejeti kompromise v, skoraj da pri vseh točkah. Nekatere ideje so zelo dobre, tako da pripričan sem, da nam bo skupaj uspelo pripraviti zelo dobro eh, poročilo. Samo še nekaj pripomb v zvezi z eh, najbolj spornimi točkami. Gre za storitve na terenu in pa gre za opremo za zagotavljanje varnosti v letalstvu. Tukaj nekateri predlogi sprememb želijo izuzeti certifikacijo. Eh, torej, o tem govorijo predlogi sprememb, ko gre za združenja um, um, podjetij, ki opravljajo storitve na tleh. Um, se tukaj eh, zauzemajo za eh, izuzetje in upam, da bomo uspeli dobiti predlog spremembe. Recimo eh, tudi letališče v Frankfurtu je podprlo ta predlog. Nekoliko sem presenečen, ker je veliko predlogov sprememb, ki želijo delegirane akte nadomestiti z mm, izvedbenimi akti. Pričakujem, da bo parlament podpiral vse delegirane akte, to bi pričakoval, ampak dobro pač pričakujem, da bo parlament v večini točk želel izraziti svoje mnenje. Potem še ehm, se še certifikacija osebja, ki skrbi za elektronske varnostne sisteme, enasa je tukaj že eh, pripravila določene predloge, v zvezi s tem že obstaja določeni dokumenti, potem še prostovoljni prenos odgovornosti, to je prav tako sporna točka. Nekateri želijo tukaj strožje rešitve, drugi želijo bolj ohlapne, ohlapna pravila. Nekaj eh, predlogov sprememb se nanaša na varnost, sodelovanje ASE pri eh, varnosti, potem izvršni odbor, tudi okrog tega poteka razprava. Če želite moje mnenje, bi jaz želel samo eno upravo, ne glede na to, ali gre za odbor, za mm, eh, izvršni odbor, skratka, to bi morala biti majhna številka ljudi, ne pa 28 kot sedaj. To je moj predlog, še stroški prenose dela stroškov iz Eurokontrola na ASO. Leta 2009 smo vzeli ATM, nadzor nad ATM-om iz rok Eurocontrola in smo ga dali Agenciji za varnost v letalstvu. Eh, tako, da, tako smo se takrat odločili. Ja, ker smo pod časovnim pritiskom, bodo imeli proževalci v senci samo dve minuti časa za govor in ostali samo eno minuto. Gabriele Krojs. Wir sind in den letzten Monaten bereits sehr weit. Ja, v zadnjih mesecih smo prišli daleč in eh, število predlogov sprememb kaže na to, da se kolegi intenzivno ukvarjajo s to temo. Eh, in že vnaprej se vsem zahvaljujem za dobro sodelovanje. Številne izmed tem, ki se zdijo meni in moji skupini osrednjega pomena, eh, so dobile velike veliko predlogov sprememb tudi strani drugih skupin. Še enkrat eh, hvala lepa vsem, ki so podpisali naše predloge sprememb. Kot socialdemokratka sem zadovoljna predvsem zato, ker se eh, večina kolegov zauzema za dobre socialne in delovne pogoje. Jaz sem že večkrat podalila, da to za našo skupino je srednjega pomena. Uh, Eh, izvorni predlog eh, komisije bi v tem eh, smislu lahko izboljšali pogodbe pay to fly ali o nični urni postavki bi morali odpraviti potem na področju storitev na tleh. Tukaj vidim, da se stališča še precej razhajajo. Jaz ostajam pri tem, da bi to moralo biti vključeno v uredbo. Prav tako v mojih predlogih sprememb eh, skupaj z Markosom Piperjem predlagava, da bi eh, tehnično osebje prav tako bilo vključeno v to uredbo. To vrzel v zakonodaji treba zapolniti. Kar se tiče eh, varnosti v letalstvu, tukaj vidim, da si štiri Številni kolegi strinjajo, da bi morala ostati Agencija za varnost v letalstvu, ostati tukaj dejavna, eh, potem ko gre za um, kibernetske grožnje ali pa za prelete um, konfliktnih območij, tukaj sem zadovoljna za predlogi. Eh, no, na podlagi pravne, mnenja pravne službe pa se postavlja vprašanje, ali je razširitev pristojnosti agencije v skladu z eh, našim pravnim redom. Eh, Lucy Anderson in pa Kristin Bonfa sta uložili predloge spremenbe v zvezi s tem. Kar se tiče proračuna, sem v uh, odboru že povedala, da želimo, da bi črtali točko F iz člena 109. Vem, da se nekateri kolegi ne strinjajo s tem. Pri zadnji seji je komisija napovedala, da bo zahtevala še enkrat natančnejši opis in diferencijacijo nalog euro, kontrola in pa jase e in mislim, da bi to eh, nam bilo veliko pomoč. In uh, upam, da bomo tukaj lahko sprejeli dobre kompromise. Uh, Upam, da bomo dosegli skupno stališče, tako da bomo pri tem upoštevali tudi manjše akterje, ki so dejavni v letalstvu. Zdaj, s tem sem tudi uložila predlog sprememb. Eh, no, potem, eh, ko gre tudi za letala brez posadke, treba to področje uredu, urediti. No, eh, še ob zaključku ta uredba je tako pomembna, da ne moremo govoriti samo o primernih ureditvah, vedno je treba posod zahtevati najvišje varnostne standarde. Peter van Dal. Hartelijk dank. Ehm, <clears throat> van onze kant eh, zal ik me in de fractie er sterk voor maken dat de amendementen die mevrouw. Hvala. V imenu naše politične skupine, se strinjam z eh, gospod Projs, ko gre za eh, pay to fly pogodbe ali pa za pogodbe o nični urni postavki. To je škandal, to ni dobro za varnost v letalstvu. Tako da um, te predloge sprememb gospe Projs tudi naša skupina podpira. Uložil sem nekaj predlogov sprememb, uh, da bi izuzeli kapitol da bi, uz, da bi izuzeli peto poglavje iz predloga komisije. Ne moremo sedaj uh, imeti takšnega evropskega omešavanja, da bi imeli lastno agencijo. Sedanja situacija je že v redu. Dobro, lahko bi vse skupaj uredili še malo boljše, ampak to, da sedaj tukaj predlagamo popolnoma novo agencijo, to se mi zdi nepotrebno. Kolege, prosim, naj o tem dobro razmislijo. Trenutno razmere so dobre, vedno znova govorimo o nadzoru strani nacionalnih organov in iz Kölnske agencije in to je dovolj. Gesine Meissner. Hvala, Gesine Meissner. Ja, vielen Dank, damit habe ich gar nicht so schnell gerechnet, weil ich dachte, es sind mehr Schattenberichte. Hvala. Uh, nisem računala, da bom tako hitro dobila besedo. Pravzaprav bi moral besedo dobiti Walter. Ja, spregledal sem kolega, poročevalec v senci v imenu skupine Alde. Eh, eh, ja, kot skupina Alde menimo, da potrebujemo za letalstvo uh, ustrezen pravni okvir in eh, s uh, tem je uh, v predlogu komisije o reviziji uredbe o EAS-u um, zadoščeno, tako da jaz se držim izvornega predloga in previden bi bil pri predlogih sprememb. Mislim, da bi se morali osredotočiti na glavne zadeve, na glavne točke. Presenečen sem bil na tako velikem številom uh, predlogov sprememb 1103. Eh, pravzaprav pri tem ne gre za uh, neke posamične pojme v zvezi z brezpilotnimi letali in tako naprej. Gre za letalsko varnost nasploh in za jasno. Jaz sem vložil predloge sprememb v zvezi z eh, odgovornostjo in brezpilotnimi, posad, eh, brezpilotnimi letali, v zvezi z proračunom eh, in še nečim. Torej, ko gre za varnostne grožnje, se moramo posvetiti kibernetskim grožnjam in pa preletom konfliktnih območij. Mislim, da bi agencija morala objaviti zavezujoče smernice uh, o tveganjih, ki izhajajo iz preletov eh, konfliktnih območij, zlasti po um, um, sestrelitvi letala um, nad Ukrajino, je to še toliko bolj pomembno. Tako da prosim, da vsi podprejo jasno besedilo Ehm, kaj ti stališča v svet verjetno ne bodo tako jasna. Ko gre za proračun, je treba dobro uravnotežiti proračun in pa odgovornosti, čeprav je to ravnovesje zelo občutljivo. Mislim, da bi morali imeti eh, osnovno uredbo z skupkom orodij. In dobro bi bilo, če bi zagotovili tudi jasno delitev pristojnosti med AZO in pa Eurokontrolu, prav tako ne smemo dvakrat zaračunavati za iste storitve. In pa še nekaj besed o eh, dronih, tukaj moramo biti nekoliko prožni, gre za to, da se ta sektor tehnološko zelo hitro razvija. Delegirani akti so zato tukaj potrebni, ne izvršni akti ti morajo uravnavati tehnične podrobnosti. Poročevalec predlaga organizacijo kratkega tehničnega briefinga, to bi organizirala komisija, Eh, gre za deliverirane akte, ki so bili že pripravljeni kot follow-up mnenju, ki ga je izdala IASA. Eh, dogovorjeni smo tudi z eh, gospodom Maroneskom za razpravo o tem, kako bo v prihodnosti deloval ta regulativni okvir. Hvala lepa, Maja Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitokset. Hvala lepa. Hvala poročevalcu za dobro poročilo. Številne, v številnih pogledih je poročevalec izboljšal izvorni predlog komisije. Naj omenim nekaterih predlogov spremem, ki smo jih mi uložili. E, letalski promet. Tukaj vedno moramo razmisliti o varnostnih pogojih, o delovnih pogojih. To je bistvenega pomena. In to dvoje je med seboj tesno povezano. Delovni pogoji so zato prav tako pomembni kot letalska varnost. Tudi ko gre za tehnične vidike, smo vložili nekaj predlogov sprememb. Tudi v zvezi z nesprejemljivimi pogodbami pay to fly, torej da je nekdo plačan za to, da leti. letalska varnost je bistvenega pomena tudi za potnike. Eh, zato potrebujemo raziskave in razvoj, ki bo šel v to smer. Bolje je treba poskrbeti za varnost. Uložila sem tudi predlog spremembe, ki se nanaša na možnost Um, posebne politike za poslovanja novega osebja. Tudi na ta način se lahko borimo proti terorizmu in lahko zagotovimo varnost drugih zaposlenih in pa potnikov. Nekoliko sem kritična, ko gre za ta izvršni odbor. Nihče ni pojasnil, kakšno dodatno korist naj bi ta prinesel. Gre samo za nepotrebno birokracijo in temu se je treba izogniti.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 gospodu Marinesku za dober predlog. No, nekateri predlogi se, ne vem, se nanašajo na nemško versijo, gre za jezikovne popravke, no sem za razširitev pristojnosti Agencije za varnost v letalstvu. Morali pa bi se izogniti prekrivanju posameznih pristojnosti. Ko gre za storitve na tleh, sem strinjam s tem, da bi lahko agencija tukaj postala aktivna, ampak pod dvema pogojama. Najprej bi se moralo njihovo delo osredotočiti na vidike varnosti, drugič pa mora vse skupaj temeljiti na mednarodnih eh, tehnično-varnostnih standardih. Drugič, treba je zagotoviti jasno pravno podlago. Če namerava komisija eh, pri izvršnih predpisih eh, izuzeti določene vidike, ki varnostno niso niso um, problematični, potem bi morali to zapisati tudi v uredbo. Potem še uh, storitve reševanja in iskanja, to je tukaj izuzeto, gre za to, da so za to pristojni nacionalni programi. Tukaj namreč obstajajo tudi privatni ponudniki, ki. Uh, v okviru teh nacionalnih organov opravljajo svoje storitve. Na te ne bi smeli pozabiti. In pa še helikoptere, na to je komisija čisto, čisto pozabila, zlasti tiste, ki delujejo na električni pogon. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu in pa poročevalcem v Senci in tudi Gabriel Preuss. Torej, Sama imam nekaj točk, um, ki bi jih izpostavila. Zelo pomembno je, da se izpostavi vprašanje imunitete um, ljudi, uh, ki uh, delajo za agencijo. Ni nobenega razloga, da ne bi bilo mogoče te imunitete oduzeti ljudem, če bi bilo to potrebno in če bi bila takšna odločitev um, ustreznega organa prav tako potrebujemo dobro sodelovanje z nacionalnimi eh, pravnimi organi. Zelo pomembno je, da imajo tudi nacionalni eh, organi eh, tu besedo in da se lahko tudi o tem eh, ustrezne zadevne organe obvesti. In na koncu še glede socialnega vidika mora ta uredba vključevati tudi tiste dele, ki se nanašajo na okrepitev socialnega dialoga in pa na zagotovitev pravic delavcev. Danke sehr, auch super für die Zeit hvala, dobro, da ste si držali časa za govor, ki si ne majster. Ja, tudi se jaz se bom držala časa za govor, nekaj splošnih pripomb. Eh, izpostavila bi naslednje točke. Letos imamo to uredbo, zato da bi preučili, kako lahko EASA eh, e ostane vzdržna že prihodnost, kakšni so izzivi, kako jih lahko eh, najbolje vključimo v ta predlog. Uh, mislim, da bi morali več pristojnosti za varnost prenesti na jaso, treba kružiti tudi brez pilotne zrakoplove, ti obstajajo v različnih velikostih, so zasebni, so poslovni, vsi morajo biti varni, tako da tu pa ne bo prihajala do nesreč. To je vse lepo in prav, zastavlja se pa vprašanje, ali ne bi morda tej agenciji um, prepustili nekaj več pristojnosti in uh, vsekakor se mi zdi smiselno, da bi obstajali obstoječi agenciji Eurocontrol in EASA pustili, da delujejo tako, kot delujeta. Ne potrebujemo nove agencije, tako kot v ZDA. Mi imamo sistem, ki drobno deluje in lahko takšen ostane. Kar ima deli? Kar ima deli? Eno minuto. Ja, zelo težko, bom tako kratka. V eni minuti ne bom mogla povedati vsega. Ampak eh, torej prvi vtis, eh, torej eh, vidimo, da imamo tisoč predlogov sprememb, eh, potrebovali bomo mm, določeno metodologijo, morda bomo morali ustanoviti različne delovne skupine, zato da bomo lahko zagotovili, da bomo vse teme ustrezno obravnavali. Moram reči, da se moja skupina tu poslu, poščuti malce osamljena glede okoljskih vprašanj. Ne smemo pozabiti COP21, takrat smo govorili o tem. Eh, vemo, da je letalski promet eh, odgovoren za tri odstotke vseh eh, izpustov. In, um, Sedaj eh, mislim, da eh, potrebujemo res eh, optimističen scenarij in da potrebuje letalski sektor zelo zavezujoče cilje glede izpustov CO2 in moramo imeti možnost tudi, da te cilje dosežemo. Na to so bili izpostavljeni tudi socialni cilji, te je treba še posebej izpostaviti. Torej, nimamo nobenih težav z nekaterimi stališči, ampak vseeno bi izpostavila to, da eh, premalo zaposlenih predstavlja tudi grožnjo za varnost. Kaj imam v mislih s tem? Torej, naprimer, eh, imamo pilote, ki so eh, zaposleni v nemogočih razmerah z ničnimi urnimi postavkami, pod različnimi, z različnimi neustreznimi pogodbami in tu uh, moramo te pogodbe ustrezno ukviriti. Enako velja tudi za osebje, ki um, uh, dela. Um, torej na letališčih eh, in vse ostalo osebje. Mislim, da se bomo lahko vrnili k tem vprašanjem. Glede brezpilotnih letal, to je že do neke mere urejeno, kar se tiče novih eh, sistemov, teh, eh, torej tako imenovanih performance-based systems. Torej o tem bomo prav gotovo lahko govorili tudi med samimi pogajanji. Hvala lepa. Kristina Noči. Margretina Noči. Merci. Hvala. Eh, strinjam se, gospod predsedojoči, z tem, kar je povedal gospod Vandalen. Eh, torej, pri vseh eh, teh amandmajih, teh je več sto, ne govorimo o vsebinskih vprašanjih in bojim se, da bo do te, te nove pristojnosti agencije onemogočile delo edine agencije, ki eh, dejansko eh, dosega rezultate. Prav tako mislim, da lahko prihaja do podvajanj z drugimi evropskimi agencijami eh, in zlasti, kar se tiče tistih amadmajev, ki posegajo v edino mm, načelo Evropske unije, ki ga je res vredno braniti, govorim o načelu subsidijarnosti se pravi, potrebujemo uh, ustrezne, ustrezne pristojnosti, ki ne smejo posegati v pristojnosti držav članic. Hvala. Mihajl Gala. Hvala lepa. Podpiram uh, to, da Agencijo za varnost v letalstvu pripravimo na izzive. Treba je zagotoviti visoke varnostne standarde, civilni promet se krepi. No, se mi pa zdi kritično, da bi razširili pristojnosti EASE e zunaj obstoječih nalog, ki jih ima na področju varnosti v letalstvu. Recimo, kritično se mi zdi uh, okolje, storitve na tleh, potem tudi uh, varnostno področje. Uh, ja, za naj raje eh, dobro opravi osnovne pristojnosti, ki jih ima in tam ponudi dobre rezultate. Tudi se mi ne zdi, nobena, da ne obstaja nobena verzel, ko gre za storitve na tleh. Eh, no, eh, poleg tega imamo občutek, da imajo letališča probleme z dodatnimi varnostnimi predpisi za določene tehnične dodatke za zagotavljanje standardi. Eh, tukaj je treba upoštevati predvsem ehm, priporočila Mednarodne agencije za letalstvo. Eh, ko gre za sisteme letalske varnosti in eh, ko gre za certifikacijo tehničnih zahtev za zagotavljanje varnosti, to bi morali prepustiti kakšnemu drugemu organu, to ni naloga EASE. E. Prav tako se ne strinjam z financiranjem EASE e za prispevki iz Eurocontrola. Lucy Anderson. Hvala lepa, predsedajoči. Torej, um, teh eh, tisoč eh, amandmajev ima svoj razlog. To je zelo pomembno, to je zelo pomembna eh, uredba, ki vzpostavlja standarde v, na tem področju v Evropi za leta in leta in potrebujemo ustrezno ravnotežje med izvršilnimi in delegiranimi akti in to ravnoteže mora biti eh, pravilno. Prepričan sem, prepričana sem, da eh, tudi poročevalce eh, to skrbi in potrebujemo tudi ravnoteže med tehničnimi in političnimi vidiki. Strinjam se z tem, kar so povedali ko kolegi v zvezi z uh, okoljskim trajnostnim razvojem in uh, zlasti bi uh, prosila uh, Eh, da se izpostavi eh, amandma 363 v zvezi z zaupanjem potrošnikov, torej to je izpostavil že gospod Van Milton in pa drugi. Prepričana sem, da mora ta eh, uredba res podčrtovati tudi pravice potnikov, zaupanje potnikov v okviru obstoječe zakonodaje za varstvo potrošnikov. Torej, Zaupanje potnikov, še enkrat ponavljam, je zelo pomembno vprašanje. Hvala, Markus Piper je naslednji. Hvala. V poročilu zapisanih veliko dobrih stvari. Bi pa kolege, ki so se pritožili, da obstaja veliko predlogov sprememb, ki ne obstaja, ki se ne ukvarja z dvojnimi pristojnosti. Ja, večina predlogov sprememb se ukvarja ravno s tem, da jaza ne bi smela upravljati dvojnega dela. Primere, certifikacija strani jaze. To ni nujno potrebno, kajti ta je že upravljena na drugih ravneh in to dobro tukaj že obzločene norme, ni treba, da imamo to pri sistemih eh, eh, letalske varnosti, dobro, morda lahko v nujnih primerjih tukaj podpremo ASO, ne smemo pa ji podeliti samostojne pristojnosti. Imam tudi probleme z financiranjem IAZE za pristojnostmi na eh, posamezne razdalje in tudi, ko gre za certifikacijo storitev na tleh, to se mi ne zdi v redu, IAZE ja, ne sme tukaj posegati v druge dele zakonodaje. E, treba je tudi zagotoviti e, razlikovanje med manjšimi in večjimi letališči, večjimi komercialnimi letališči. Tukaj treba ustrezne mejne uvernosti izvati, tako da ne bomo vse obravnavali na enak način. In je sala Ajala Sender. Hvala lepa. Tudi sama bi čestitala počrevalcu in mu zaželela veliko uspeha. Torej, to je res zelo obširno delo. Torej, mi smo um, uložili nekaj uh, amandmaje, uh, ki želijo zlasti okrepiti evropski vidik uh, in pa transferje iz ene države uh, na drugo državo. Uh, in uh, tu bi uh, govorili zlasti o prerasporeditvi eh, na področju upravljanja in pa nadzora. Eh, prav tako eh, poleg okolja in pa varnosti se nam zdijo posebej pomembni socialni vidiki. Vemo, da smo vse čas priča zelo hudim incidentem, ampak pomembno je, da se osredotočimo tudi na socialne zdravstvene eh, vidike dela te agencije. Enako velja eh, tudi eh, za zmogljivost kabinskega osebja in pa tudi za osebje, ki dela s tovorom. Pomembno se mi zdi, da uh, vzpostavimo tudi organizem, nek posvetovalni organizem, ki bo v stiku z vsemi akteri, kajti vedno eh, večje volumne bomo imeli, vedno več eh, potnikov, vedno več tovora in eh, vedno bolj bo potrebna ta koordinacija. In na to, kar se tiče sedeža in pa teh prenosov, mislim, da je prav tako treba predvideti davčne vidike. Postava no aj. Jackie Foster, ampak samo eno minuto in na to dve minuti za poročevalca. Se opravičujem, eh, torej dve eh, uri sem eh, prišla prepozno zaradi zamude mojega letala iz Manchestra. Zelo mi je žal. Nimam nobenega namena, eh, da bi eh, tu razpravljala o 1100 eh, amandmajih. Sama sem jih nekaj uložila in dobro bi bilo prisluhniti pripombam tudi drugih akterjev, naj se bo proizvajalcev in uporabnikov. Torej nisem bila tu na začetku razprave, tako da nisem slišala uh, Eh, tega, kar so povedali poročevalci, poročevalci v senci. Um, mislim, da je bilo govora tudi o uh, spremembi uh, imena agencija, o uh, financiranju, o um, križnem financiranju, torej mi nismo za to, da se spremeni ime, tudi nismo za to, da se uh, omogoči križno financiranje uh, in uh, Sama sem uložila 75 eh, predlogov sprememb, ne bom sedaj govorila o tem podrobno, ampak eh, prav gotovo smo vsi zelo zainteresirani za to uredbo. Torej, to ni dokument o socialni eh, politiki, to je tehnična uredba, ki jo je treba prilagoditi zato, ker se časi spreminjajo, treba je vključiti brezpilotna letala in drugo. In to mora biti fokus, kajti potrebujemo učinkovit eh, dokument na koncu in upam, da bo poročevalec eh, vključil resne eh, pripombe, tako poročevalcev v senci kot drugih. To bo zelo korisno in tako bomo lahko prišli do nekega zaključka in EKR pričakuje kompromisne predloge sprememb. Torej, to je sedaj naše stališče. Hvala, Jens Nilsen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 za katerega ljudje v Evropi menijo, da je najprimernejši eh, za eh, upravljanje letalske varnosti. Torej imamo nacionalne organe eh, v državi, kjer pač letite in na to imate vsega, organe, ki so pristojni eh, v državi sedeža. In če se eh, ta dva organa med seboj ne strinjata, potem ne bo prišlo do nobenih eh, poletov. Torej, morata se strinjati. Svart peve. Hvala. Predem dam besedo komisiji. Delegirani akti, to se vedno znova ponavlja. Vedno znova e, pravijo, to so tehnične zadeve, bomo kar naredili izvršne akte. Mi odločamo o tem, ali gre tukaj za tehnično vprašanje ali politično vprašanje. To pravico nam podeljuje Lizbonska pogodba. Vedno znova slišimo ena in isto tudi priporočilu Belet. Zato smo se dolgo borili, ampak smo na koncu uveljavili svoje. Tako da mislim, da moramo izkoristiti možnosti, ki jih imamo. Tukaj bomo strogi, poznamo tudi taktiko sveta in komisije, ki nas želijo potisniti ob rob. Ampak če bomo mi ostali močni, tega ne bodo mogli narediti. Naša pravica je, da odločimo, kaj tehnično in kaj politično. Te pravice nam ne bodo uspe, eh, vzeli. Eh, besedo dajem komisiji. Filip Cornelis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, hvala tudi gospodu Marinesku in eh, hvala, da ste nam dali besedo za pripombe v zvezi s tem eh, svežnem. Torej, zelo nas veseli, da smo zabeležili tako hiter napredek znotraj parlamenta in kljub temu, da imamo zelo veliko število predlogov sprememb, je naš občutek vendarle ta, da podpirate ta predlog in veliko teh eh, predlogov sprememb bo verjetno vključenih v dobre kompromisne preglede, v pre, predloge v prihodnih eh, tednih in mesecih in to je prav gotovo koristno. Izpostavil bi samo nekaj eh, točk, ne bom šel v podrobnosti, o tem bomo lahko govorili kasneje. Kasneje bomo lahko tudi po posameznih predlogih sprememb povedali, s katerimi se strinjamo in s katerimi ne. Ampak zaenkrat bi spostavil nekaj tem. Varstvo okolja, torej to je že v mandatu agencije, torej tu ne spreminjamo veliko. Kar bi želeli spremeniti je naslednje. Želeli bi reči, ja, torej eh, strinjamo se z vsemi eh, okoljskimi pravili IK, ampak eh, istočasno bi želeli tudi pravila, ki urejajo vprašanja, ki jih IKO ne ureja in včasih bi si želeli tudi imeti možnost, da se odmaknemo od standardov IK, tako kot to velja za vsak nadzorni organ na področju letalstva po svetu. Na to torej razumemo, odkot prihajajo ti eh, predlogi sprememb. Predstavniki eh, kabinskega osebja eh, so zaskrbljeni, bomo videli, kaj bomo lahko naredili glede tega. Mislim, da nimamo pravne osnove, ki bi nam omogočila razpravljati tu o pogodbenem pravu ali socialnem pravu. Seveda, ko obravnavamo varnostna vprašanja, Eh, to vključuje tudi eh, zdravje eh, osebja in pa utrujenost osebja. Torej, to je nekaj, kar bomo morali urediti. Na to, kar se tiče eh, brezpilotnih eh, letal, eh, tu imamo kar precej amandmajev, ki podpirajo našo filozofijo, se pravi, da želimo močen trg na področju brezpilotnih letal. Ne bomo pa podprli tistih predlogov sprememb, ki želijo izključiti nekatere dele trga oziroma ki se želijo, želijo določene pristojnosti, ki jih najdemo v tej uredbi, vrniti na nacionalno raven. To se nam ne zdi skladno s potrebami sektorja. Uh, Torej, to je vprašanje za parlament. Kakšna pravila želimo? Ne želimo preveč eh, podrobne zakonske ureditve, po drugi strani pa se strinjamo s tem, kar je povedal gospod Van Milten, da potrebujemo nek eh, prototip eh, zakonodaje, zato da bomo videli, pač v katero smer želimo iti in kakšna pravila je treba predvideti. Na to imamo kar nekaj madmajev, ki so povezane z odnosom z eurokontrolom, kot je povedal gospod Marinesku. Ne želimo jazi dajati novih eh, pristojnosti, to je bilo že narejeno leta 2009, torej na področju upravljanja. Kar želimo tu narediti je Naslednje, želimo omogočiti financiranje nekaterih teh eh, dejavnosti in tu zopet eh, ne gre eh, za denar, ki ga vzamemo eurokontrolu za EASO, ne, temveč tu gre za sredstva, ki prihajajo od drugot. Torej, to so dejavnosti, ki so jih itak tradicionalno vedno plačevali uporabniki in še naprej bomo delali v tej smeri, se pravi, da je uporabnik tisti, ki plača, nič ne bomo vzeli eurokontrolu. Na to, kar se tiče pristojnosti Janse, e tu gre za uh, uredbo, ki uh, ureja pristojnosti Janse, e ne eurokontrola in ne drugih uh, uh agencij, ampak specifična prerasporeditev um, različnih eh, nalog, eh, pa je nekaj, kar bomo pripravili do eh, jeseni in mislim, da nam bo to dalo tudi jasnejši upogled v te naloge in če bo treba še kaj uh, urediti med EASO in Eurokontrolom, potem bomo to naredili v obliki sporazuma med Evropsko unijo in Eurokontrolom in ne v uh, nekem zakonodajnem aktu Evropske unije. In tak eh, sporazum že obstaja. Glede proračuna smo zelo hvaležni za vašo podporo večje prožnosti pri financiranju. Malce nas uh, skrbijo predlogi v zvezi z uravnoteženim proračunom, bomo videli, kar se tiče eh, pravil in tipov pravil, tu bi s to uredbo želeli uvesti več eh, pravil, ki bodo temeljina na rezultatih, želeli bi pravila, ki bodo um, cenejša, ki bodo bolj odprta za inovacije, ki ne bodo oblikovana na um, osnovi prepovedi, temveč eh, prožnosti. Zaenkrat imamo pravila, ki uh, eh, temelijo na rezultatih, ampak ta ostajajo eh, zelo nezavezujoča. In na področjih, kjer uh, nimamo nobenih uh, dejanskih uh, učinkov na varnost, uh, tu se nam zdi, da moramo razmisliti, kako se lahko izognemo preveč zavezujočim pravilom. Na to uh, zopet v odnosu do um, drugih um, smo zavezani itak z Lizbonsko pogodbo, ki to ureja, torej toliko nakratko v zvezi s tem. Hvala, sedaj pa še enkrat poročevalec Marijan Žan Marinesku. Hvala lepa, predsedujoči. Torej najprej bi želel povedati, da bom vse predloge sprememb obravnaval na enak način in vse vidike, torej naj si bo na uh, eh, prelete uh, konfliktnih območij, uh, na brezpilotna letala in tako dalje. Vzame vse pomembno in vse bom pročil. Glede eurokontrola. Tu bi želel povedati samo eno ne prihaja do nobenega prekrivanja med EASO in Eurocontrolom, razen v tistem delu uredbe um, ATM. Torej, Eurocontrol se ukvarja Network. Torej, Eurocontrol uh, je, tako ureja um, omrežje kot tudi EASO in do leta 2009 eh, smo delali na uredbi torej o ATM-u, potem pa eh, to ni bilo več v pristojnosti Eurokontrole. Se pravi, ni nobenega prekrivanja med Eurokontrolom in pa agencijo, to sta povsem eh, različni instituciji, torej um, ena institucija, agencija je samo evropska, Eurocontrol pa ni samo evropski. Torej, ko gre za denar, vemo, da eh, so eh, lobi zelo močni. Torej, tudi z gospodom Brennerjem sem se sestal in uh, Rekel sem mu, da bom upošteval vse predloge, ampak najprej želim eh, videti eh, proračun Eurokontrola po posameznih postavkah in želim, želel bi videti, eh, kam gre denar od pristojbin. Torej, ali gre to v zakonodajo ali kam drugam. Torej, iz mojega vidika je ta predlog komisiji korekten. Eurokontrol ni posredoval nobenih informacij. Še vedno jih čakam ampak res, torej želim posamezne postavke proračuna Eurokontrola za to, da bomo videli, kam gre ta denar. Glede brezpilotnih letal. Torej, z gospod Preuss sva že začela delati na eh, sestanku, ki se bo odvijal jeseni. Imava že datum, ampak eh, torej, imam težavo eh, s tem datumom, ampak Če se nama kateri od kolegov želi pridružiti pri organizaciji tega dogodka, um, ste dobrodošli. Mislim, da je pomembno, da organiziramo ta sestanek. Sam bom torej delal na kompromisnih predlogih, bom poskušal jih pripraviti do konca drugega tedna in jih posredovati kolegom. Predlagam, da se po počitnicah dobimo sporočevalci v senci vsak teden, torej enkrat na teden po počitnicah, ampak eh, potrebujem tudi informacije slovaškega eh, predsedstva, torej sestav se bom tudi s slovaškim predsedstvom, zato da bomo videli, kaj nameravajo storiti, če nameravajo zavlačevati, potem ni nobenega razloga, da mi hitimo. Ampak pač moramo videti, kakšna je situacija. To je zelo eh, pomemben dosje, in tudi precej zapos, zapleten, tehničen, pa tudi političen in vse to je treba upoštevati. Hvala. Hvala. Seveda je kakovost bolj pomembna od hitrosti in zato vam želim veliko uspeha pri, obravnova, pri obravnavi kompromisov in predlogov sprememb. Sedaj pa šesta točka na dnevnem redu. Gre za direktiva o poštnih storitvah. Poročevalec je Markus Ferber, ki mu dajem besedo. Hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Po eni strani sem seveda žalosten, da sem dobil samo 253 predlogov sprememb in ne 1100 kot kolega Marinesko. Ja, vredno je za to kriv dosje pri letalski varnosti, hitreje napredujejo kot pri poštnih storitvah. Dobro, sta šalo na stran. Samo trenutek, prosim vas, da dvorano zapustite hitro, tako da bomo lahko prisluhnili praževalcu Ferberju.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 Da nicht alle gegangen sind, lohnt es sich jetzt noch weiterzumachen. Bitte. Tako, če so vsi odšli iz dvorane, lahko nadaljujemo. Ja, še vedno je dvorana dobro zasedena, čeprav je toliko ljudi odšlo. Zanimivo. Sedaj pa v poštnih stvaritvah. Pravzaprav gre zgolj za poročilo komisije o izvajanju direktiv, ki smo, direktive, ki smo sprejeli pred dvema zakonodajnima mandatoma. Januarja 2013 je bila ta direktiva vključena v vse zakonodaje po Evropski uniji. Komisija je bila pri tej tretni, tretji direktivi o poštnih storitvah zavezana, da nam predloži to poročilo in sedaj smo tudi mi pripravili stališče o tem. Tako da ne gre za novo direktivo. Nekateri predlogi sprememb so šli v to smer, kot da imamo sedaj novo direktivo, ampak to ni namen tega poročila. Že sedaj se zahvaljujem poročevalcem v senci. Mislim, da smo dobro napredovali. Skušal sem nekako strukturirati predloge sprememb. Uspelo nam je pripraviti 22 kompromisnih predlogov sprememb. Upam, da bodo ti jutri dobili široko podporo. Ja, tega se vedno želimo pri kompromisih. To kaže tudi na to, da se naše stališča v glavnem skladajo, ko gre za poštne storitve v Evropski uniji. E, tudi smo se dolgo časa ukvarjali z univerzalnimi storitvami. Eh, vesel sem, da eh, bodo poštne storitve ostale univerzalne storitve. Ne bomo tega pojma razširjali ali odpravljali. Tudi v to smer so šli nekateri predloge sprememb. Eh, to, kar smo svoj čas sprejeli pri sprejemu direktive, je še danes smiselno. Poštne storitve so univerzalne storitve, to je treba jasno povedati. Eh, vse državljanke in državljani morajo imeti dostop do poštnih storitev. Ugotavljamo pa, da je izvajanje te direktive neenotno po 28 državah članicah, kar se tiče novih ponudnikov in tradicionalnih ponudnikov. Komisija bi tukaj lahko odigrala močnejšo vlogo, tako da bi zagotovili enake pogoje posod po Evropi in tako da ne bo prišlo do raznolikih nacionalnih ureditev. Pripravili smo kompromis o vidiku fleksibilnosti, torej to je direktiva, gre za okvirne pogoje, ampak ta prožnost ne sme biti preširoko razumljena. Tudi tukaj smo uspeli do, doseči dober kompromis. Potem neodvisnost nacionalnih regulativnih organov, tudi to je za vse nas zelo pomembno. In pa vprašanje interoperabilnosti, to bi bilo treba okrepiti. treba zagotoviti za spoštovanje enotnega trga. Ko gre za pošilje, pošiljke, imamo tukaj že obsežen zakonodajni dosje. Dobro bi bilo, če bi naš odbor ostal pristojen za to področje, da ne bi šlo vse skupaj v roke in ko. Eh, zato se zahvaljujem predsedniku, vem, kako težka so tukaj včasih. Uh, se pogajati z predsednico konference predsednikov odborov, s njo sem se že večkrat srečal kot član odbora Ekon. Skratka, zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, ki so pridno sodelovali. Zahvaljujem se poročevalcem v senci prejšnji teden smo si vzeli veliko časa, več kot smo imeli namenjeno, no, ampak ker nihče ni prevzel dvorane po nami, smo preprosto delali naprej, dokler nismo končali dela in to je dobro, tako da bomo jutri lahko skupaj sprejeli dobro besedilo, v katerem jasno govorimo o tem, da kljub vse elektronike, digitalizacije, novih storitev, poštne storitve še vedno igrajo zelo pomembno vlogo so pomemben dejavnik In še naprej moramo na nje gledati kot sredstvo, ki omogoči komunikacijo med ljudmi. Tudi pravno gledano je treba imeti nekaj črno na belem vsaj eh, je treba poskrbeti za to, da bodo dostave upravljene v doglednem času, tukaj obstaja namreč določeni roki in tako naprej. V tem smislu se vsem skupaj lepo zahvaljujem in upam, da bo komisija prevzela eno ali mm, dve ideji iz mojega poročila. Predvsem v tem smislu, da bi morala komisija dobro opraviti svojo nalogo nadzornika, ko gre za ta pomemben del enotnega trga. Hvala, še naprej smo pod časovnim pritiskom, zato velja enak režim, režim kot prej. Lucy Anderson. Hvala lepa. Torej, kot je poročevalec povedal, smo imeli 235 amantmajev temu poročilu, ampak. Uh, Imko je pripravil tudi eh, zelo dolgo mnenje, prav tako tudi Emko, oziroma Empel, se pravičujem, eh, in to kaže tudi na eh, razsežnost teh, tega vprašanja in pozdravljam delo vseh poročevalcev senci in poročevalca. Zelo pomembno je, da se zagotovi dolgoročno vzdržnost poštnih storitev Eh, in eh, storitev in pri tem je treba upoštevati specifične geografske eh, vidike v državah članicah in tem je prav tako treba posvetiti ustrezno pozornost. In države članice morajo uživati določeno mero prožnosti, ampak vseeno bi prosila kolege, da ne glasujejo za amandma 55, kajti tu gre za vprašanja, ki ne spadajo v področje uporabe te zakonodaje. Subsidijarnost je pomembno vprašanje, ampak istočasno želimo tudi ohraniti obstoječo zakonodajo. Konkurenčnost eh, na področju poštnih eh, storitev mora biti um, zagotovljena na način, ki eh, krepi uh, in ne onemogoča izvajanja pravic potrošnikov moramo zagotoviti, da se varuje in ustrezno ščiti potrošnike. Vemo, da je včasih zelo težko za potrošnike, da branijo svoje pravice in zato bi vas tudi prosila, da temu namenite ustrezno pozornost. E, in e, želela bi, da se glasuje za tiste amandmaje, ki e, si prizadevajo za Eh, boljšo zaščito potrošnikov. In eh, kar se tiče eh, S in D-vih amandmajev, kolega gospoda Baha, torej vemo, da so, vidik, da so socialni vidiki zelo pomembni, da liberalizacija vodi v, da posega v delovne pogoje Eh, in eh, vsi si želimo ustreznih delovnih eh, pogojev in pa enakih možnosti in uspešne poštne storitve zahtevajo tudi ustrezno zaščitene delavce in upam, da bomo to lahko zagotovili. Um, Jackie Foster. Hvala lepa in zahvaljujem se uh, tudi uh, uh, poročevalcu, ki eh, je v tej vlogi že tako zelo dolgo, zelo smo mu za to eh, hvaležni, hvala Markas. Eh, potrebno je seveda tudi upoštevati spremembe pri poštnih storitvah in to tu tudi najdemo. Tudi z našega vidika EKR tako menimo, potrebni so kompromisi in Eh, prav gotovo bomo v imenu svoje skupine priporočili, da se glasuje Eh, v prid predlaganemu. Zlasti pa gre za, eh, eh, da je potrebno je prepoznati, da morajo te storitve biti splošne oziroma univerzalne, univerzalno dostopno. In kot vemo, je resnično prišlo do izjemno velikih sprememb v zadnjih 10-15 letih. Tu je tudi ostave, ki poudarja konkurenčnost, potem upoštevanje inovacij in še en ostavek zlasti, ki ki se nanaša na prednosti novih tehnologij eh, in eh, med drugim tudi eh, dronov, ko gre za dostavo pošte v oddaljene predele. Najlepša hvala poročevalcu in podprli bomo to poročilo. Gospod Kelička. Hvala. Hvala, predsed, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem eh, poročevalcu, eh, kajti poročilo je učinkovito. Jasno, da si želimo delujočega trga poštnih storitev, eh, ki bo do učinkovita za naše porabnike, uporabnike, pravzaprav v celoti za 21. stoletje. In to poročilo prav gotovo to prepoznava. Sicer pa kaže tudi na to, kaj potrebujemo. Potrebujemo dobro regulativno okolje s poudarkom na visoko kakovostnih storitvah ob določeni stopni fleksibilnosti, podarjam določeni stopni fleksibilnosti in potem je tu tudi eh, stališče regulativnih. Uh, agenciji, potem eh, še eh, naprej bo potrebno spodbujati transparentnost pri tem eh, čezmejnem poslovanju in imeti okolje, zagotoviti okolje, ki bo, ki bo pošteno do vseh In sicer na eni strani so tu obveznosti izvajalcev poštnih storitev in vseh drugih deležnikov. Na vsak način pa ne bomo spodbujali protekcionizma. In eh, res je, da eh, pogosto eh, spodbujamo notranji trg, pogosto pa s tem, kar se predlaga, delamo ravno obratno od želenega. Tega ne želimo, želimo seveda še naprej razvijati trg. In še sklepna opaska. Dobro bi bilo, da bi ravno zaradi eh, večje brljivosti eh, besedila in četljivosti besedila upoštevali svoje eh, pristojnosti. Tako da lahko rečem, da je Alde pripravljen glasovati za vse predloge sprememb razen enega in kajti v tem enem primeru gre za nekaj, kar po našem mišljenju ni nekaj, kar eh, bi nam koristilo. Gospod Tilen. Hvala. v imenu eh, Sanje Končale se zahvaljujem poročevalcu in vsem skupinam za njihove prispevke tekom pogajanj. Kot smo lahko ugotovili, to poročilo ni ravno enostavno, kajti izzivi v poštnem sektorju so veliki, zlasti z vidika izvajanja eh, direktive in kot vemo, ti, se ti izzivi razlikujejo od države do države. Skušali smo kot skupina izboljšati besedilo, potem gre tu tudi sklice, za sklicevanje na pomembne točke v upoštevanju eh, demografskih, eh, eh, specifične de, demografske in druge značilnosti, zato da bi zagotovili dejansko vzdržnost teh poštnih eh, storitev in da bi lahko tudi dosegli izboljšanje kakovosti kakovosti teh eh, storitev, pa eh, tudi z vidika zaposlovanja. Gospa Deli, hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Eh, upravičujem se v imenu svoje kolegice, ki se žal ni mogla udeležiti tega sestanka, vendar pa mi je veliko veselje, da vam lahko posredujem njene pripombe v zvezi s poročilom. Najprej njene čestitke za vaše poročilo. Sicer pa je naša skupina predlagala več skupkov predlogov sprememb eh, za pol za to, da se bolj poudari boljše poštne storitve. In to mora veljati za celotna ozemlja celotno ozemlje, tudi oddaljene regije. Gre torej za postopni pristop, da dosežemo evropski ukvir na tem področju. In eh, tu je 22 eh, kompromisnih predlogov, od teh smo pripravljeni podpreti 20 eh, in vam želimo še enkrat čestitati za ta tekst. Hvala lepa. Daniela Juto. Hvala, gospod predsednik. Čestitam poročevalcu za odlično opravljeno delo. Podpiramo njegovo poročilo o izvajanju direktive 2021-2022 kaj ti dejstvo je, da upošteva nekatere vidike, ki smo jih želeli tudi sami vključiti med predloge sprememb, zlasti eh, ker želimo, da eh, se upošteva določene vidike pri eh, čezmejnih storitvah. Kot vemo, je določena prožnost že obstajala, sedaj vsega se je želelo vključiti tudi oddaljene regije oziroma predele, vendar pa se ne strinjamo, kar zadeva eh, tiste predele, kjer je gostota prebivalstva zelo majhna. In to smo, eh, na to smo tudi upozorili. Sicer pa je potrebno biti pozoren, zlasti z vidika socialnega dumpinga na tem področju. In tu in eh, vprašanje podjetij, ki zagotavljajo in, storitve in ki ne eh, ščitijo dovolj delovce. Potem uporaba dronov, kot je upozorila gospa Foster. Naklonjeni smo to vrstnim inovacijam, vendar pa moramo biti pozorni še posebej na vprašanja, ki so povezana z uporabo teh tehnologij in seveda eh, je to dobro, ne sme pa pripeljati do izkrivljanja trga. Ne smemo naprimer privilegirati uporabe določenih tehnologij, novih tehnologij bolj kot drugih. Ko gre naprimer lahko za uporabo tudi eh, nekaterih tehnologij, ki so bolj starejšega datuma. Potem gre tu tudi za pripravljenost eh, oziroma eh, željo, da se ponovno pridobi zaupanje uporabnikov, v, eh, ko skušamo doseči boljšo kakovost. Marija Kristina. Hvala. Hvala, gospod predsednik, kot veste, Eh, mi je eh, to vprašanje zelo pri srcu, zlasti, eh, ko gre za poštne storitve. In ko govorimo o reformah na tem področju in da se to doseže, da pridemo do, pravega, ja, do prave javne storitve in javnih poštnih storitev vse posod, je še, to še posebej pomembno in moram reči, da sem predlagala več predlogov sprememb, vendar nobena ni bila upoštevana. Ne le tiste, ki jih je podala moja euroskeptična skupina, temveč tudi nekatere druge. E, in zdi se, da je to e, precej e, nekaj, kar stremi pravzaprav k poenotenju na, za vsak, na vsak način oziroma za vsako ceno. In po predlogih sprememb bo vaše poročilo še bolj škodljivo, bi rekla. In to je prav gotovo povzročilo tudi jezo nekaterih, ki so sedaj vse bolj slišni v Evropi. Hvala. Tudi jaz bi pohvalil Markusa Ferberja za njegovo poročilo. Tri točke se mi zdijo pomembne. Omenil je tudi on. Namreč univerzalne storitve, poštne storitve morajo ostati univerzalne storitve, tega ne smemo spreminjati. To je izredno pomembno. In pa še druga točka, regulativni organi. Gre za zelo spreminjajoče se področje, trg, tako da je nujno potrebno zagotoviti, da bomo imeli nacionalne regulatorje v državah članicah, ki bodo močni in ki bodo neodvisni. In pa še tretja točka, socialni vidiki, torej socialna razsežnost. Kot poročevalec odbora za zaposlovanje me veseli, da je poročevalec upošteval veliko večino naših predlogov sprememb in zato se mu prisrčno zahvaljujem. Hvala, sedaj pa Izabela De Monte. Te, Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem v Senci za njihovo delo in uh, želela sem zlasti izpostaviti uh, posebno točko in sicer uh, področje dostave uh, Eh, pisemskih pošiljk oziroma pisov, eh, pisem, eh, ki je vse manjša, manjša, kajti kot vemo, je to sedaj marginalnega pomena v primerjavi z drugimi storitvami, ki so komplementarne, pa morda tudi še pomembnejše v gospodarskem smislu. Eh, tu je digitalizacija, potem eh, tudi samo obnašanje uporabnikov, ki se spreminja. Potrebno je eh, zagotoviti vzdržnost tega področja, zagotoviti te univerzalne pravice, ki vključuje seveda pravice oziroma kar pomeni pravice vseh. Tu je predlog spremembe števili, številka 54, eh, kar najdemo med kompromisnimi predlogi, kajti s tem, ko napreduje digitalizacija, vključno s tistimi najbolj per, perifernimi območji, oddaljenimi območji, bi eh, potem to lahko vodilo eh, v večjo prožnost. Na drugi strani pa eh, ugotavljamo, da članice ponujajo tudi različne storitve, tako da moramo ostati tudi fleksibilni od države do države. Hvala lepa. Hvala, gospod Harry Teming, v imenu komisije. Oh, oh, gospa. Me, Prostite, gospa. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi dali priložnost za moj komentar. Eh, zahvaljujem se tudi parlamentu za to delo, za to poročilo kot je eh, bilo že povedano v poročilu komisije včeraj, eh, smo priča celo dramatičnim spremembam na področju poštnih storitev, eh, kot lahko ugotavljamo, vendar pa poštne storitve še vedno igrajo zelo pomembno vlogo. In, to tudi pomeni potrebo po spremembi zadevne direktive, potrebna je visoka stopnja prožnosti istočasno pa lahko tudi eh, ugotovimo, da je potrebno spremljati oziroma eh, nadzirati, eh, kako to poteka, kakšni so tudi volumni, kakšne so statistike, ki se nanašajo na poštne storitve, dostopne so na spletnih straneh. Govora je bilo tudi o, o paketih, rečeno je bilo, da bo to predmet posebne razprave sicer v okviru storitev za dostavo leteh in moram reči, da pozdravljam to, kar sem slišala v zvezi s tem vprašanjem. Hkrati se strinjamo tudi glede pomembne vloge eh, trga in konkurence. In eh, tu je tudi posebni časovni načrt eh, komisije iz leta 2013 in sicer kako slediti, eh, slediti pošti oziroma Eh, pošiljkam, eh, potem eh, tudi različne zahteve, ki so bile naslovljene na odbor za standardizacijo, sicer pa bomo o tem vodili še nadaljne razprave. Potem je tu vloga nacionalnih regulatorjev. Ta je zelo pomembna in, in Leta 2010 je, bilo eh, je bil vzpostavljen poseben organ na tem področju, opravil je eh, pomembno delo, bilo je tudi plenarno zasedanje v eh, Sofiji, kjer so razpravljali o, ta, o strategiji in tudi te pripombe so bile dobrodošle. Potem je bilo tu govora tudi o razsežnosti, Eh, ki izhaja iz direktive eh, o eh, delu in to omogoča državam članicam, da upoštevajo ustrezne pogoje. Vedeti pa moramo, da se ti pogoji spreminjamo in spreminjajo in eh, zato lahko upamo, da bo moč v bodoče bolje eh, slediti eh, tem najrazličnejšim storitvam in delu izvajalcev poštnih storitev. Najlepša hvala. Hvala, besedo še enkrat dobi poročevalec. Kratek bom. Prisrčno se zahvaljujem za vse pohvale. Skušal sem nekako skovati kompromise iz eh, predlogov sprememb, da bi pri tem izgubil izpred oči glavni cilj te direktive. Želel bi opozoriti na to, da je koncept univerzalnih storitev vsekakor um, relevanten tudi za poštne, stovi, eh, poštne storitve in to je treba razlikovati od. Eh, univerzalnih storitev gospodarskega pomena. No, znotraj teh univerzalnih storitev pa imamo vseeno dovolj možnosti za konkurenco, eh, torej, ampak to nima nič opraviti z privatizacijo, to sem jasno povedal, zato o tem nisem govoril pri tej eh, direktivi in tudi na uporočilu. No, potem spet tretjič. Eh, ja, nekateri kolegi in kolegice imajo drugačne predstave o poštnih storitev, ampak vseeno mislim, da bo poročilo jutri dobilo veliko podporo, to me veseli, kajti to že kaže na to, da eh, v tem odboru obstajajo številna stališča, ki so nam skupna in to nam bo lajšalo delo pri prihajajočih zakonodajnih predlogih, kot recimo, eh, recimo ko gre storitve za dostavo paketa, tu se bomo morali ukvarjati tudi z drugimi pomembnimi čezmejnimi vprašanji. Hvala lepa za pozitivno, pozitivne povratne informacije in upam, da bo rezultat pri glasovanju jutri dober spala, potem ni več treba posebej opozarjati na to, da jutri o tem dosjeju glasujemo. Naslednja točka na dnevnem redu je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017. Poročevalka je Izabela De Monte. Mm, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, želela sem vam nakratko predstaviti vsebino eh, tega poročila, eh, ki ukolikor eh, se nanaša na promet in na turizem, v delu, ki se nanaša na promet, sem povedala, da rezultati, ki so bili doseženi, niso zadostni in Tu so tudi mehanizmi med povezljivosti v Evropi, in zato bi bilo potrebno, da se sredstva nameni prestrukturiranju prometa in sicer, da se doseže dodatna vrednost na evropski ravni. Hkrati je potrebno poskrbeti za to, da pride do eh, prenosa eh, prevoza ceste na železnico in v ta namen so potrebna eh, finančna sredstva, eh, tako da se spodbuja eh, v tem okviru tudi pomorske avtoceste. In želimo, da bi lahko razpolagali s financiranjem, ki bo, ki bo adekvaten. To je povezano seveda na eni strani z trajnostnim razvojem, potem so tu okoljski, okoljski vidiki, pa tudi cilji COP21. Pri tem ne gre pozabiti na učinkovito upravljanje eh, znotraj Evrope. Potem je tu vidik turizma. In sicer smo tu pri resoluciji, ki je že bila sprejeta na plenarnem zasedanju. Eh, tu so posebne proračunske vrstice, ki so namenjene turizmu, gre tudi za zagotavljanje preglednosti in vedeti moramo, koliko želimo eh, uložiti v ta sektor, ki je tako pomemben za Evrope. Potem Ob tem bi eh, želela čestitati tudi komisiji. Vemo, da je do začetka eh, teh dejavnosti že prišlo in nekaj rezultatov je že doseženih. Tu so tudi izolirana, eh, določena izolirana območja, bodi si v zaledju, na obali in tako dalje. Cilj pa je, da spodbujamo razvoj v najšipkejših predeljih. V ta namen so potrebna finančna sredstva. Naj sklenem, potrebno je tudi olajšati pristop tistim, eh, katerih gibanje je omejeno, zato da bi lahko spodbudili dostopnost na področju turizma Toliko z moje strani, hvala lepa. Ja, hvala, Marijan Žamarinesku. To to, to, to the... Zahvaljujem, hvala lepa, zahvaljujem se za to poročilo. kajti dotika se vseh vidikov, ki zanima eh, naš odbor. No, eh, ob tem bi povedal, da je ta proračun za leto 2017 izjemno pomemben in eh, komisija išče sedaj eh, finančna sredstva in sicer jih skuša najti v okviru proračunu, kajti države članice niso pripravljene nameniti več denarja. Leta 2016 je prišlo do šestodstotnega zmanjšanja zmanjšanja proračunskih sredstev. Zato menim, da je potrebno jasno zahtevati, da se poišče sredstva in da se zaključi eh, to finančno konstrukcijo in sicer eh, ob upoštevanje vseh različnih eh, možnih vrstic, proračunskih vrstic. Potem pa bodo že poiskali sredstva, da bi lahko financirali v, tudi finančne instrumente. Kar zadeva vsoto, gre za milijardo in projekti so dolgoročni projekti in mislim, da bi eh, pravzaprav zadnji poziv, zadnji razpis moral biti naslednje leto, toliko bi predlagal sam. Glede tega Hkrati pa je potrebno potem tudi videti glede plovnih celinskih poti, kaj je še možno narediti eh, in potem tudi v raznih drugih okvirih, potem tudi naprimer s tem, da se eh, prenese prevoz z, mesta, z eh, ceste na železnico. Toliko. Hvala lepa. Hvala, Pavel Telička. Hvala lepa. Žal moram zapustiti sestanek, ker, moram, ker uh, imam uh, govor na drugi, v drugem odboru. Karl Madel. Hvala lepa. Gospa Deli, glede na to, da mojih kolegic ni, uh, Eh, imam nekaj več časa na razpolago. Zahvaljujem se poročevalki. Najprej zato, ker lahko rečem, da se nasploh strinjam z vašim mnenjem oziroma osnutkom mnenja in moja skupina meni, da eh, so usmeritve prave. Je pa tu nekaj, eh, nekaj vidikov. Leta 2017 po tem referendumu, ki se je zgodil, mislim, da je eh, prišel trenutek, da povemo, da potrebujemo pravni, spravni eh, proračun. In to je naša zaveza. In eh, gre za prizadevanja, ki jih mora potem v praksi izvesti komisija. Mobilnost in transport oziroma promet je nekaj, s čemer se ukvarjajo vsak dan če pogledam vaše poročilo, kar zadeva eh, naprimer TET e eh, oziroma eh, vse Evropsko prometno omrežje, so tu različni projekti in mislim, da je to prav gotovo vprašanje, pri katerem moramo ustrajati. Sicer pa bi povdarila, da želimo, da sicer ostanemo pri tem proračunu, res pa je, da se je nekaj oduzelo iz naše vrstice, zlasti za vidika projekta gospoda Junkerja, nimam nič proti temu, da se financira eh, njegov sklad, vendar če pogledamo, da je polovico njegovih projektov, projektov ki, so, eh, ki se nanašajo na gradbeništvo, in še eno ali dve področji. Dejstvo pa je, da želimo razogličiti področje prometa tu eh, ne želimo tu ne govoriti o eh, čezmejnem, eh, čezmejni razsežnosti in teh drugih razsežnostih, kar pomeni, da je potrebno razmišljati še o drugih vprašanjih, tudi naprimer o potniških pravicah in tako dalje. Mislim, da moramo to imeti na umu. Še nekaj je zelo zanimivega v zvezi z vašim poročilom. Name sprašujemo se, zanimivih za vidika razvoja eh, železniškega prometa in to je potrebno vedno znova poudarjati. In sicer gre za železniško infrastrukturo, kar zahteva ulaganja na evropski ravni. Hkrati res je tudi, da smo izglasovali tehnično plat eh, zadnjega železniškega svežnja tisto gre za tako imenovani tehnični stebr. Torej, najprej so potrebne naložbe, da harmoniziramo ta sistem, potem interoperabilnost tudi voznega parka. Vse, za vse to so potrebna finančna sredstva in prav gotovo bo potrebno k temu prispevati in potem tudi večji. Uh, Eh, večja prazmoritev na železnico, ki pa se ne bo zgodila samo umevno. Eh, tu eh, potrebno je naprimer razvijati različne oblike mobilnosti, mehke mobilnosti in podobno. Tako da mislim, zlasti bi želela izpostaviti to razsežnost v okviru vašega poročila. Potrebno je poudarjati tudi nove tehnologije. Tu gre za novo generacijo eh, oblik eh, prometa in lahko rečemo, da gre za eh, povezavo med različnimi oblikami. In lahko se vprašamo, kako pravzaprav prispevati eh, k vsemu temu, zato da pride to veliko bolj do izraza. Hvala lepa, gospod predsednik. Para. Para. Marie Cristina Noči. Merci. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, strinjam se uh, s mnenjem, ki eh, pravi, da je Evropski sklad eh, za strateške naložbe sterilen eh, in da ne bi smeli uporabljati instrumenta za povezovanje Evrope za financiranje projektov EFSI-a. Torej, vemo, da se zlasti nalaga v pomorski in pa železniški promet in ne v ceste in četrti železniški svežen, o katerem bomo glasovali eh, jeseni, gre prav tako v to smer. Istočasno pa eh, vemo tudi, da se vedno več tovora prevaža tudi po cestah, kar omogoča tudi socialni dumping. In eh, zato je zlasti potrebno, da sprejmemo ta železniški paket, kajti to bo uh, Eh, omogočilo boljše ravnotežje. Kar se tiče beguncev, sem že vse povedala kot poročevalka v odboru eh, Libe in tudi v odnosu do eh, Agencije za pomorsko varnost. Torej, večina članov tega odbora je torej zelo demokratično nastrojena in zato so zavrgli vsa moja poročila, vsa moja mnenja in torej žal pač Eh, do tega ni prišlo, sem pa to eh, oblikovala tudi v obliki predlogov sprememb za, ta, za to poročilo. Dominik Rike. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Se upravičujem torej za odsotnost tovariša, ki nas je moral zapustiti. Zahvaljujem se poročevalcu za poročilo, torej, ki se mi zdi zanimivo, zadovoljujoče in pa izčrpno. Rad bi se vrnil eh, malce eh, na tisti del, ki je bolj podroben in sicer na proračunski del. Torej, pročevalka pravi, eh, da EFSI ni dosegel nobenih rezultatov. Mislim, da je prezgodaj, da eh, to ugotavljamo. Ta sklad je predviden za tri leta in po šestih mesecih mislim, da je zelo težko eh, priti do takšnih zaključkov. Prvi rezultati kažejo na to, da vsaj na področju prometa stvari ne gredo v pravo smer. Ne moremo pa reči, da EFSI eh, ni prinesel nobenih rezultatov in sedaj v povezavi z instrumentov za povezovanje um, Evrope. Torej, nekateri med vami ste obžalovali dejstvo, da je bil del teh uh, finančnih sredstev prenese, prenešen iz. Um, instrumenta za povezovanje Evrope na EFSI, ampak oba instrumenta morata delovati uh, skupaj in zato je povsem nesmiselno, da se en instrument oslabi v korist drugega, kajti potrebujemo uh, oba instrumenta za to, da eh, smo lahko uspešni. In to je treba povedati takoj in treba je tudi eh, zavrniti eh, nove transferje v tej smeri, tako kot predlaga komisija. Torej, treba je iskati denar v finančnih instrumentih. Torej, vi že pozdravljate eh, rezultate drugega železniškega eh, paketa, eh, torej to se mi zdi še bolj preuranjeno, kajti za četrtega železniškega svežna to je še bolj preuranjeno, kajti ta sploh še ni bil sprejet, kaj še le uresničen in zaenkrat rezultatov ni. Mislim, da bi bilo dobro, če se vrnemo torej, na proračunski del tega poročila in da pokomentiramo Eh, poglavje A1, ki eh, govori o tem eh, proračunu. Mislim, da je bolje, če se osredotočimo na podrobnosti, kot če govorimo zelo nasplošno o, um, o usmeritvah, ki niso nujno vedno proračunske narave. Torej, lahko kritiziramo stališče komisije glede um, financiranja EFSI-a glede dejstva, da eh, potrebujemo pač marže in pa porazdelitev teh sredstev. Govorili smo tudi o instrumentu prožnosti znotraj tega proračuna in mislim, da bi bilo dobro tudi, če bi eh, načeli vprašanje eh, revizije večletnega finančnega okvirja, kajti to bo prav tako uokvirilo uh, Eh, prihodnost, eh, torej proračun 2017, 18, 19, 20, predpostavljam, da bo proračun 2017 zadnji proračun, eh, v katerem bo Združeno kraljestvo sodelovalo z svojimi štirimi milijardami, ki jih tako širokogrudno daje na voljo Evropske unije. Robert Zigel. Ja, Hvala. Zamudil sem. V imenu EKR bi želel povedati nekaj besed. Najprej se zahvaljujem poročevalki. EKR vedno podpira realistične in odgovorne proračunske predloge, ter takšne, ki so usmerjene v rezultate. Prav tako se strinjamo s tem, da je enotni trg bistvenega pomena za prosto gibanje oseb, blaga in storitev in zato bi morali eh, poskrbeti za omrežje na ustrezni ravni, zato da bi lahko eh, dosegli cilje za leto 2030 in potem obsežno mrežo za leto 2050. Kar se tiče EFSI-ja, kot pričakovano, rezultati niso zadovoljujoči, vse kar se tiče prometa iz dveh razlogov zasebno financiranje EFSI-ja ni takšno, kot bi smo si mi želeli, recimo, ko gre za financiranje um, prometnih projektov, zlasti, ko gre za financiranje železniških projektov. Ehm, mi potrebujemo predvsem dolgoročne, trajnostne projekte, ki bodo spremenili prometno politiko. Prednostne, naše prednostne uh, Naloge torej niso iste kot eh, tiste, ki zasebno financirajo EFSI. In pa prav tako je vse skupaj pomembno z geografskega vidika. Jasno je to, da kjer obstaja višji BDP, višja gostota prebivalstva, tudi eh, obstaja več EFSI-evih projektov. Tudi to me ne preseneča. V nekaterih primerjih bi lahko rekli, da so žalostne te govorice, ki niso samo govorice, eh, da pravzaprav EFSI odraža mm, to, kar se dogajalo v komisiji v zadnjih 19 mesecih za promet, za. Za odbor za promet je pomembno, da ne smemo še naprej krčiti sredstev za ustanovo za povezovanje Evrope in jih namenjamo samo še EFSI-ju. Še zadnja točka v zvezi z EFSI-jem. Še vprašanje velikih, financiranja velikih prometnih projektov. EFSI bi moral biti eh, vir sredstev za financiranje takšnih projektov ne samo v naslednjih treh letih, ampak v naslednjih desetletjih. Zato je to veliki zil za odbor za promet tukaj v, v eh, Evropskem parlamentu. Hvala lepa, naslednji je Vin Vandrkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, in tegenstelling tot Karima Deli ben ik. Hvala, gospod predsedujoči. Za razliko od Karime Deli. Mm -hmm. Sam menim, da je gospa De Monte pripravila zelo dobro mnenje, kratko in jedrnato mnenje, van ni stlačila preveč točk, zelo lepo. Še nekaj besed o CEF-u in EFSI. Odbor za uh, promet želi imeti koristi od uh, sklada EFSI, to je jasno. E, Prav tako vedno znova podarjamo, da želimo nazaj sredstva za ustanovo za povezovanje Evrope. To je sedaj zapisano, da bi naj to vzeli iz EFSI-ja. Ampak ne vem, če je to smiselno. Potem bomo eh, blokirali EFSI in še izgubili bomo nekaj. Skratka, tukaj moramo biti previdni. Prav tako je zapisano, da EFSI ni prenesel za željenih rezultatov, ko gre za infrastrukturo. Prezgoda je, da bi o tem govorili, eh, lahko bi zapisali, da še ni dosegel ciljev. Potem še uh, celinski um, mm, eh, plovbni promet. Uh, tega bi naj ponovno oživili. To daje vtis, kot da je celotni celinski promet sedaj mrtev, ampak to ni res. No, treba ga je samo še dopolniti, zgraditi, tako da prosim gospode Monte, da spremeni ta stavek. Notranji povodni premet je treba samo uh, razširiti. To je vse, kar je za, potrebno zapisati tukaj hvala. Jaz sem bil včeraj v Bratislavi, tam sem bil že eh, pred 33 leti, peljal sem se z ladjo od Ingolštata do Bratislava in vsake toliko smo morali obrniti ladjo, ker so prihajale velike tovarne ladje, ker moraš biti pod pravim kotom, sicer te prevrne. No, potem sem se pa pred tremi leti peljal po Donavi in sem videl samo tri ladje. Se pravi, notranji vodni promet se je zanižal za veliko odstotkov in 80 odstotkov tega prometa planeta tako poteka po Renu. In moramo razmisliti, zakaj je temu tako. Ja, res, promet ni popolnoma mrtev, ampak treba ga je uživiti. In tudi tukaj je treba upoštevati omejitve emisij in potem bo imel vodni promet tudi prihodnost v Evropi. Zo'n oude man als u moet niet meer in een kajak gaan zitten. Dat is. Uh... Ja, tak Eh, starejši človek, kot ste vi, se ne bi smel več peljati za kajakom. Ja, seveda bilo vas je popolnoma drugače, če bi bil takšen mladenič, kot ste vi. Besedo dobi komisija. Kašmir Čak. Thank you, Chair. Good afternoon. Firstly, I would like to thank you for the continuous support you have. Hvala, želim se vam zahvaliti za uh, vašo stalno podporo prometni politiki in našemu proračunu. Zahvaljujem se poročevalki gospod Demonte za mnenje, ki smo ga podrobno analizirali. Želim vam zagotoviti, da bo osnutek proračuna eh, pomemben za prometno politiko. Želimo spodbuditi rast, zaposlovanje in investicije. Proračun za promet je 3,7 eh, milijard. 86 odstotkov bo šlo za namene ustanove za mm, povezovanje Evrope in pa 264 milijonov raziskavam in razvojom. Eh, vi ste izpostavili v vašem poročilu RTMS in pa pomorske avtoceste. V zvezi s tem želim eh, vam povedati, da smo v razpisih v zadnjih dveh letih namenili sredstva 80 projektom z 1,2 milijona sredstev. Eh, vzamem na znanje tudi to, kar ste povedali o EFSI. No, EFSI po našem mnenju dobro deluje v primeru 17 odobrenih prometnih projektov, 12 prevoznih projektov, 8,5 milijonov evrov, 16 tisoč delovnih mest smo s tem pridobili. In veliko je tudi projektov na področju projektov. Če upoštevamo 8,5 milijona investicij iz EFSI-ja, In eh, teh 2,5 milijard iz eh, CEFA lahko ugotovimo, da bomo. Um, da se v glavnem, da v glavnem ta dva programa dobro delujeta. In pa še, kar se tiče agencij in skupnih podjetij, komisija se zaveda pomena teh agencij proračun Agencije za železniški projekt smo povečali na 30 milijonov, v primeravi s 26 milijoni lansko leto in imamo 185 zaposlenih, kar je 16 mest več. Enako velja za Agencijo za pomorsko varnost. 300 263 uh, eh, zaposlenih in pa 14-odstotni porast proračunov. Na ta način bo agencija lahko izvajala svoje naloge, pa tudi naloge iz svežnja za obaljno obmejno stražo. 2016. So this little. No, skratka, število osebja se je povečalo, eh, sredstva v glavnem tudi, tako da na voljo sem vam za nadaljno vprašanje. Hvala lepa. Hvala še enkrat, Izabela de Monte, Prčevalko. Hvala lepa. Želim se zahvaliti vsem kolegom za njihove koristne prispevke. Dobro, da sem dobila vaša priporočila, z veseljem uh, sem vam na voljo za nadaljne informacije v zvezi z proračunom. Mislim, da bomo spravo, ki jo želimo doseči v Evropi, deloma dosegli tudi s pomočjo prometa. Treba je povezati države članice skozi koridorje in druge manjkajoče člene. Tudi to je izredno pomembno. Morda no, bi lahko imeli poseben razpis celo za to. To ima konkretne posledice za državljane. Če izboljšate prometne pogoje, potem to izboljša tudi kakovost njihovega življenja. In pa še EFSI in Junkarjev načrt težko je poskrbeti za učinek vzvoda za infrastrukturne projekte. Zato nas skrbi, ko vidimo krčenje sredstev za CEF. CEF naj bi bil namenjen izboljšanju infrastrukture, izboljšali naj bi tudi uporabo železniškega prometa, kajti ta manj onesnažuje. On Ehm, prav tako se moramo posvetiti investicijam, recimo področju alternativnih goriv in tako naprej. No, kar se tiče pomorskega sektorja. Tudi tukaj je treba poskrbeti za modifikacije. Nekatere, nekateri koridori so tukaj dobro razviti, drugi pa so slabše razviti in bi jih lahko razvili še bolje. Hvala lepa, rok za vložitev predlogov spremembe 27. julija ob 12. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Strategija Evropske unije za utekočinjeni zemljski plin in skladiščenje plina. Mnenje o poročilu ITRE. Naša pročevalka je Klaudija Monteiro de Aguiar. Obrigada, senhor presidente, <clears throat> caros colegas. Eh, relativamente a este parceiro, eh, partilhar duas notas relativamente ao. Hvala lepa, Naj povem nekaj besed o mojem mnenju. Najprej treba povdariti, da mora Evropska unija diversificirati energetske vire in da moramo stremeti k eh, energetski neodvisnosti. Zato potrebujemo eh, pregleden, nediskriminatoren trg, treba je izgraditi možnosti izhranjevanja, Eh, potem tudi uh, okrepiti je treba zmogljivosti posameznih pristanišč, treba je oživiti regionalna pristanišča in podati predloge za boljše povezave med posameznimi pristanišči. To je priložnost za dekarbonizacijo našega gospodarstva eh, v sektorju, ki zelo močno vpliva na kakovost zraka. 93 predlogov sprememb sem dobila k mnenju, In tudi sama sem uložila 11 predlogov sprememb, ki so bili v glavnem sprejeti v ITRU. Eh, gre torej za skupno delo, zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci za njihovo sodelovanje. Eh, soglasno nam je uspelo poskrbeti za to, da bo ta dokument eh, predstavlja nekakšno strateško vizijo za prometni sektor in za energetski sektor, kjer seveda ne smemo pozabiti tudi na okoljska vprašanja. Navezujem se tudi na financiranje, ki mora biti ustrezno. Pri mnenju še enkrat podarjam, kako pomembna so pristanišča pri tej strategiji. To so platforme za uvoz, za izvoz in pa za oskrbo z uh, utekočinjenim zemljskim plinom. Zato jih je treba vključiti v to mnenje. Potrebujemo tudi izvajanje direktive o alternativnih gorivih. Imamo nacionalne akcijske načrte, ki mora biti predloženi do 28. septembra. Uh, ustvariti moramo spodbude za um, krepitev zmogljivosti uh, hrambe, shranjevanja. Prav tako ne smemo pozabiti na pristanišča, kot sem že povedala, in pa ne smemo pozabiti na direktivo o alternativnih gorivih. Uh, infrastrukturo je treba izboljšati, Recimo gre za plinovode na tudi oddaljenih območjih, kot je naprimer otok Madeira. Mm, imamo tudi projekt eh, Blue Corridor za bolj oddaljena območja. Ta koridor bi lahko predstavljal odlične povezave tudi za sosednjimi kontinenti. Eh, potrebujemo tudi terminale in pa obrate za oskrbo, ko gre za ladijski promet in treba je ustvarjati spodbude recimo za um, obnavljanje opreme ladi, treba ustvarjati spodbude za nove ladje, projekti v skupnem interesu bi morali državam članicam omogočiti boljši dostop do trga s plinom razvoj tako imenovane vzhodne osi je lahko tukaj dober zgled. Ta kaže na to, da lahko poskrbite za povezave med recimo Imberskim polotokom in pa Francijo. Zemljski plin, nafta lahko prispevata k eh, diversifikaciji energetskih virov v Evropski uniji. Sedaj moramo nadaljevati z enotnim regulatorjem normativnim okvirom, vse skupaj podpreti tudi z ustreznim financiranjem, moramo se oprijeti na znanje, ki že obstaja v Evropski uniji. Eh, gre za mnenje, katerega cilj je oblikovati čim boljšo strategijo za različne energetske vire. Hvala lepa, poraševalka prihaja iz Portugalske in je danes uh, posebej uh, ozlajšana. Čestitamo jim za zmago na Evropskem nogometnem prvenstvu. To je eh, prva zmaga Portugalske in to celo 65 minut brez Ronalda. Čestitke. Este es je Jackie Foster. Jackie Foster je naslednja. Yes. Otherwise I wouldn't have done it da ja, drugače to ne bi uspelo. Kristina Revodalon, ne si ne. Kristina Revodalon. Oui, euh, Teresa ne... euh, Teresa euh, se ni mogla udeležiti euh, te uh, seje in uh, se opravičuje za odsotnost. Uh, torej, uh, uh, bravo. Uh, portugalski ekipi. To je bila res eh, lepa tekma. Eh, Francijo sem podpirala do konca, ampak eh, vaša ekipa je bila boljša. Čestitke. Sedaj pa nekaj besed o tem, kar je, povedala, kar je želela povedati Tereza. Torej, zahvaljuje se Klaudiji za upravljeno delo, za dobre kompromise. Torej, veliko je govora o. Um, Eh, obnovljivih virih eh, energije eh, v tem besedilu, kar je dobro, izpostavlja tudi nove izzive in potrebo po energetski uniji in potrebo po torej, utekočinjenem zemljskem plinu kot eni od alternativnih virov goriv. Torej, treba je uh, vzpostaviti ustrezno infrastrukturo uh, za utekočinjen zemljski plin uh, in uh, zagotoviti, da bo ta infrastruktura resnično od, od, ustrezala potrebam uh, v Evropi. In na koncu. Naša skupina meni, da je potrebno komisijo spomniti na to, da eh, vas je Evropski parlament večkrat spomnil eh, na podnebne eh, cilje, ki so zavezujoči in Tereza se vam zahvaljuje za to besedilo. Ja, Hvala, se pa Jackie Foster. Hvala. Zahvaljujem se poročevalki, samo nekaj točk kompromis ena. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je treba iskati alternativne vire goril in tukaj je ključen tudi pomor, pomorski sektor. Tukaj lahko uporabimo obnovljive vire energije, čista goriva. Nekoliko nas skrbijo določeni kompromisi. Uh, ki grejo dlje, kot uh, gre direktiva o alternativnih gorivih. Mi že imamo takšno direktivo, zato je treba tukaj biti pozoren. Če bomo presegali naše lastne direktive, potem to ne bo dobro. Ne smemo uh, tukaj predpisovati števila točk za uh, tankanje goriva za ladje. Eh, ne smemo biti preveč uh, preskriptivni. Države članice bi morale odločati o svojih oblikah goriva in pa terminalih za goriva. Pri vsem skupaj moramo biti nekoliko tržno usmerjeni. Enako velja za okoljsko vzdržne rešitve. Tukaj veljajo podobni kriteriji, nekako, mora biti, nekako moramo najti tržne, tržno usmerjene rešitve. Nasplošno pa mnenje je dobro in prepričana sem, da bomo dosje lahko uspešno zaključili. Hvala. Hvala. Jožo Rado še naslednji. Hvala lepa, gospodine predsjedniče. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kar zadeva poslovno strategijo eh, na tem področju tekočinjenega zemljskega plina, vemo, kakšni ti cili so. Eh, tudi kateri so tisti cili, ki so realistični in več eh, skupin je vlagalo posamezna eh, predloge sprememb, ki se tičejo utekočinjenega zemljskega plina, tudi z vidika širše uporabe letega in podpiramo vse to. Odprto pa ostaje vprašanje, kateri so tisti plini, kajti tu so tudi uh, plini pod pritiskom, naprimer, ali pa tiste, ki jih eh, dobimo uh, z drugimi uh, postopki, bioplini in tako dalje. Katero vrsto plina bi bilo najbolje uporabljati? In to vprašanje se nanaša tudi na medsebojno kompatibilnost oziroma skladnost ob upoštevanju stroškov in tako dalje. Tako da naša skupina podpira večino predlaganih dopolnil, vendar za me osebno je tu najbolj odprto vprašanje, so, kakšne so naše zahteve in v kolikšni meri so te naše zahteve pravzaprav stvarne. Hvala. Danke sehr. Der nächste ist Keith Taylor. Keith Taylor, der naslednji. Well, thanks, Chair. Um, sorry, I was a Hvala, pravičujem se, da sem zamudil. Vi pa ste začeli prej, kot je bilo načrtovano. No, pa kakorkoli. Zahvaljujem se poročevalki in poročevalcem v senci za dobro sodelovanje pri tem dosjeju nekateri pristopi v tem osnutku so zelo dobri. Namreč utekočinjeni plin bi moral vzeti mesto obnovljivih virov energije. Mm, ampak ob tem ga je treba trajnostno proizvajati, pa eh, tudi bi morali prispevati k cilju dekarbonizacije. Prav tako um, se strinjam s tem, da bi morala ta strategija biti povezana z širšimi prednostnimi nalogi na področju energetike in okolja in upoštevati je treba tudi dogovor, ki je bil dosežen na COP21. Ko gre za energetsko učinkovitost in pa za širšo exit strategijo iz fosilnih goriv do leta 2050. No, še vedno pa to poročilo navdušeno govori o utekočinjenem plinu. To bi naj bila ustrezna opcija za nadomestilo um, tradicionalnim uh, gorivom. Uh, čeprav ima sicer to gorivo nižje izpuste žvepla in uh, dušikovega oksida, naprimer, je to še vedno fosilno gorivo, to moramo jasno tukaj povedati. Prav tako je treba omeniti dejstvo, da morajo visoki stroški infrastrukture biti sorazmerni z koristmi, ki jih prinese uporaba utekočinjenega plina v sektorju prometa. Osnutek mnenja in številni kompromisni predlogi sprememb želijo motivirati komisijo in države članice največ denarja investirajo v infrastrukture utekočinjenega plina. Meni osebno se to zdi nekoliko zaskrbljujoče. Tukaj bi vas posvaril, naravni plin ne more poskrbeti za dekarbonizacijo prometnega sektorja, s pomočjo katerih bi potem dosegli naše podnebne cilje do leta 2050. Njegove koristi, ko gre za toplogrene pline, so omejene in investicije v utekočinjeni plin nas lahko odvrnejo od eh, investicij v resnično obnovljive vire energije. Spoštovati je treba načelo neutralnosti tehnologije. Vsi se mi, da smo nekoliko pozabili na to. In zauzemati se moramo za obnovljive vire energije, javna sredstva je pa treba vlagati tudi v zdržno diversifikacijo in pa energetsko učinkovitost in pozorni, moramo biti tudi na izpuste metana, do katerih prihaja pri plinu skrilavcu. Uh, lahko se zgodi, da nam bo to povzročalo probleme v prihodnosti. Zahvaljujem se pročevalki. Danke sehr, der nächste ist Dieter Lebrecht-Koch. Peter Lebrih Koh, te naslednje. Hvala lepa, hvala lepa Klaudi za odlične kompromisne predloge. Jaz se v glavnem z vsemi strinjam. Samo nekaj točk bi omenil. Pri vseh alternativnih govi, gorivih je treba poskrbeti za uporabniku prijazno neutralno infrastrukturo pristanišča lahko odigrajo pomembno vlogo pri spodbujanju interoperabilnosti, kajti gre za ehm, recimo transport in tako naprej. Mm, torej, pri vseh gorivih bi morali staviti na spodbude, tudi ko gre za transport utekočinjenega mm, plina. Eh, obstajajo možnosti za učinkovit in varen prevoz tekočinjenega plina po železnici. Na ta način bi imeli koristna situacija za vseh. Eh, na trajnostni način bi tako prevažali trajnostno gorivo. Tako da prosim, da podprete moj predlog spremembe 90, ki govori o tem. Hvala lepa, Izabela de Monte. Naslednja. Grazie. Innanzitutto, do... Hvala lepa. Torej, dvakrat čestitam poročevalki za torej, zmago na Evropskem prvenstvu in za to odlično poročilo. Zame je zelo pomembno, da delamo na tak način, zato ker vidimo, da ni nadomestila za obnovljive vire, ampak istočasno pa eh, priznavamo, da so alternativni veri goriv pomembni. Pomembno je tudi, da omenimo torej, različne eh, instalacije oziroma terminale um, za gorivo, ki je potrebno za ladje. Torej, vse to je prav tako pomembno. Poleg tega pa je treba predvideti tudi način, kako lahko dobavljamo gorivo v pristanišča in pa tudi druge oblike dobave goriva. Kajti treba bo tudi prilagoditi flote, torej tudi tovornjake in zato potrebujemo ustrezni finančni okvir. Sodelovala sem na dnevih RTT-a -ja. in operaterji so se pritoževali nad tem, da ni ustreznih priložnosti za naložbe. Potrebujemo torej enakost pred zakonom med različnimi viri goriv. Rada bi se vrnila na osmi predlog spremembe, torej ki govori o kmetijstvu na področju kmetijstva se je precej spremenilo, ampak veliko manj sprememb pa smo lahko zabeležili na področju prometa in pa izpustov CO2. Tu potrebujemo tudi optimizacijo čezmejnih eh, vidikov. Gospa Meissner. Hvala lepa. Vem, da imamo malo časa, torej zahvaljujem se poročevalki. Eh, tudi kompromisi so zelo dobri. Danes imamo resnično eh, dan utekočinjenih eh, zemljskih plinov, kajti govorili bomo o tem ob treh različnih priložnosti. Pomembno je, da naredimo ta korak, tudi ko je govora o emisijah in tu smo videli, naprimer, kako pomembno je, eh, da tudi ladje uporabljajo eh, UZP-je in da na ta način lahko zmanjšamo eh, emisijo CO2. In, uspeh je odvisen tudi od tega, kako lahko to uh, v, izvajamo, kako to zakonodajo uh, izvajamo. Uh, in, um, uh, Vemo, da je to pomembno za uh, ladje, istočasno lahko to gorivo uporabljamo tako za ladje kot tudi za uh, tovornjake. Uh, Eh, prav tako lahko uporabljamo to tudi za elektriko eh, in pri tem je vedno treba gledati, eh, na kakšen način so goriva proizvedena. Naprimer, v Nemčiji ne želimo nobenih offshore energetskih virov, ampak moramo se pa vprašati, kakšne so alternative. Torej, imamo kar precej projektov, vemo, da moramo precej izboljšati sektor prometa, če želimo doseči zavezujoče cilje eh, konference o podnebju iz Pariza. Eh, vemo tudi, da imamo eh, celo vrsto goriv, ki lahko izhajajo iz odpadkov, naprimer, in vse to je treba tudi financirati. Hvala, Kristin Revodalon. Hvala lepa, gospod predsedujoči, tokrat bom govorila v svojem imenu. Torej, eh, razvoj alternativnih goriv je ključnega pomena in mislim, da lahko govorimo o alternativnem gorivu tudi, ko govorimo o um, zemeljskem plinu. To je cilj Evropske unije v beli knjigi o prometu in zato je to tudi del evropske strategije o zemljskem plinu. Mislim, da je treba ukrepiti naslednje. Treba se je eh, sklicevati na bioplin in na eh, vire USP-ja, eh, ki so okolju prijazni. Na to je treba se jasno sklicevati na direktivo obnovljivih virih energije in to mnenje nam bo omogočilo dati ehm, tudi konkretne Eh, zakonodajne predloge na področju eh, ZP eh, in pa biogoriv in to v vidiku strategije do 2030 in pa tudi strategije za dekarbonizacijo goriv v prometu. Prav tako bi bilo dobro tudi, če bi vključili sklic na možnost, da se vzpostavi uh, Eh, tudi nek eh, ekvivalent eh, emisij CO2, torej za emisije dušikovega oksida. Upam, da bomo lahko našli rešitev za to vrstne kompromise. Hvala lepa. Na koncu bi se še sam oglasil, Gezine Majster, pa vsem prav imaš, da potrebujemo vse inovacije, vse alternative je treba preveriti ampak eh, imamo pa alternativo, za katero ne potrebujemo nobenih eh, bistvenih sprememb eh, in tudi ne potrebujemo nove infrastrukture. Torej, ta mm, nafta, je, ki jo omenjaš, je zelo um, onesnažujoča, to izhaja iz surove nafte in mislim, da ni primerno, da se to uh, primerja z uh, dizlom, kajti v primerjavi s tem govorivom je dizel uh, odličen. Torej, ta, uh, to um, nafto je treba prepovedati in uh, ne smemo jo primerjati z dizlom kajti eh, če tega ne bomo eh, dosegli, potem eh, ne bomo uspeli z našimi cilji. Torej, to je treba čimprej prepovedati. Seveda ne bomo mogli tega prepovedati čez noč. Predvsej smo že lahko naredili, ampak vemo, da na mednarodni ravni to še ni bilo doseženo. Torej, moramo se, moramo se boriti na obeh eh, parola, eh, na obeh eh, frontah. Sedaj pa dajem besedo Antoniju Rikasu. Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa gospod predsedujoči. Gospa um, Montero de Guiar, hvala za kompromisne predloge. Komisija se strinja z vsebino teh eh, predlogov sprememb in strinjamo se tudi z večino komentarjev, ki ste jih eh, podali. Menimo, da je naravni plin torej utekočinjen zemljski plin zelo pomemben. Pomemben je eh, zlasti za eh, eh, težka vozila in uporaba UZP-ja omogoča tudi zmanjšanje topolognih plinov, zlasti ko je to povezano z biometanom oziroma sintetičnim plinom, ki prihaja iz obnovljivih eh, verov eh, elektrike. Prav tako menimo, da je UZP prav tudi zelo eh, dober vir goriva v smislu okolja in zlasti na področju pomorstva, kjer so emisije zelo visoke. Komisija dela na tem, na promociji utekočinjenega zemljskega plina, delamo na eh, implementaciji direktive o alternativnih infrastrukturah, eh, kot je povedala poročevalka. Države članice morajo pripraviti nacionalni eh, okvir do konca tega leta in tu to vključuje tudi standarde, interoperabilnost in, teroperabilnost in delamo tudi na, celo vrst, na celi vrsti dokumentov, torej na področju usposabljanja, varnosti in tudi uh, program um, CEF uh, omogoča pomoč uh, infrastrukturi za UZP. Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat uh, Evropska prvakinja, pročevalka, izvolite, imate besedo. Muito obrigada. Hvala lepa za besedo. Hvala za vse vaše čestitke, tudi za nogometno moštvo portugalske. No, Ronaldo je prav gotovo zelo veliko prispeval k naši zmagi. Zahvalila bi se vsem kolegom za njihova pojasnila, besedila in pripombe in eh, te pripombe bom upoštevala. In eh, želela bi, da bi moje besedilo mm, doseglo konsens in želela bi, da bo to besedilo ponudilo strategijo za alternativne vire energije um, in pa za potrebno eh, diversifikacijo. In zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke in zahvaljujem se tudi pročevalcem v Sencu za zelo dobro sodelovanje in hvala sekretarjatu za njihovo pomoč. Hvala. V četrtek 1. septembra bomo glasovali o mnenju. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za tehnične predpise za plovila namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh in v bele te poročevalec. Torej, ni mi treba razlagati, eh, zakaj gre, tudi nimamo veliko časa, zato bom kratek. In to je pojasnjeno torej v deveti točki in tudi v obrazložitvi. Tam boste našli uh, Eh, dober povzetek vsega, kar smo naredili v eh, preteklem letu, torej glede tehničnih predpisov za plovila namenjena za plovbo po celinskih eh, plovnih poteh. Torej začeli smo pred dvema letoma, pripravili smo poročilo, imeli smo prvo branje in občutek smo imeli, da bo vse skupaj zelo hitro zaključeno. Na to pa se je začela, ne bom rekel bitka, ampak Eh, težko sodelovanje z svetom, imeli smo ogromno število neformalnih eh, sestankov, preden smo prišli do tega eh, rezultata. Torej, tako pod luksemburškim kot nizozemskim predsedstvom so potekala pogajanja in veselimo se torej, zelo dobrega sodelovanja zlasti z nizozemskim predsedstvom in nizozemskemu predsedstvu se tudi zahvaljujemo za odlično sodelovanje pri teh pogajanjih. Kar je najpomembnejše, bom zelo na hitro povzel, je vprašanje delegiranih aktov. Veste, da je ta dosje nek eh, test za eh, medinstitucionalni sporazum, ki je bil pred nekaj meseci vzpostavljen, torej med eh, svetom in komisijo. In to je prvi preizkus za ta sporazum pred eh, letom dni je svet eh, predlagal parlamentu tako imenovano dinamično referenco na zadnjo različico tehničnih eh, predpisov. Parlament je malce okleval, kajti to bi pomenilo, da parlament ne bo več imel dejanskega nadzora nad revidiranimi standardi v prihodnosti in zato smo ponudili alternativni predlog. Svet je prav tako predlagal, da se doda eh, še neko mm, varovalko, neko klauzulo, ki omogoča, da ob eh, odsotnosti standardov, ki bi lahko um, ogrozili eh, varnost um, navigacije in pa tudi ob odsotnosti okoljskih standardov, da lahko svet eh, to dopolni eh, oziroma da se lahko sproži ta eh, klauzula, ampak zopet parlament ne bi imel možnosti, da bi sprožil to klauzulo, kar pomeni zopet, da bi bil parlament izključen iz nadzora. Pogajali smo se o, z tega stališča in prišli smo do rešitve, da ohranimo delegirane akte. Pripričan sem, spoštovani kolegi, da je rezultat trialoga tak, da cesna standarde uresničujemo in da bodo vsake spremembe teh eh, predpisov lahko dosežene samo z delegiranimi akti, kar pomeni ob sodelovanju parlamenta. Torej, strinjali smo se glede treh eh, pomembnih vprašanj, se pravi, da lahko jamčimo harmonizirane standarde, kar je glavni cilj eh, tega, te zakonodajne spremembe, se pravi, da bodo ti tehnični predpisi, harmonizirani tehnični predpisi, predvideni torej za eh, plovila namenja za plovbo po celinskih plovnih poteh v vseh državah članicah, na to drugo, to ne bo vodilo v Eh, dodatne, dodatna upravna bremena, kajti to je bila pač legitimna zaskrbljenost eh, držav članic. To se mi zdi zopet dober kompromis, izognemo se vsem nepotrebnim upravnim bremenom in na to eh, tretjič parlament ohrani celotne pristojnosti. In tu bi eh, povabil eh, vaš odbor, torej Tran odbor, eh, da sprejme ta sporazum s komisijo in da sprejme tudi osnutek priporočila za drugo branje. Spoštovani Michael, zahvaljujem se ti eh, za tvojo vlogo v tem eh, procesu. Torej, to je bilo res eh, zelo, zelo pomembno in zato se ti zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi koordinatorjem, zahvaljujem se kolegom poročevalcem v Senci in sekretarjatu odbora Trans, zlasti Dominiku. Oziroma Dominik, se upravičujem, prej ste sedeli zadaj. Torej, hvala za vašo pomoč in hvala tudi pravni službi ki nam je veliko pomagala. Zahvaljujem se svetovalcem vseh eh, političnih skupin, komisiji in pa eh, nizozemskemu predsedstvu za odlično delo. Hvala. Hvala tudi sam se zahvaljujem tebi kot pročevalcu. Brez tebe nam ne bi uspelo. Skupaj smo upravili dobro delo, ampak sodelovanje je bilo dobro in eh, uspelo nam je zlasti pri delegiranih aktih. Sodelovanje je bilo odlično, z dobrim rezultatom. Pravzaprav nismo predvideli razprave tukaj, ampak če želi kdo še nujno podati kakšen komentar, potem. Izvolite, ki ste ga. Želel sem se samo zahvaliti eh, poročevalcu za odlično upravljeno delo in zlasti za njegove napore. Uh, um, za zagotavljanje in varovanje pravice Evropskega parlamenta kot so uh, zakonodajalca. Torej, veseli me, da uh, smo prišli do tega sporazuma in uh, torej, tudi glede uh, predlogov sprememb. Ja, nujno morate še kaj si na nekaj povedati o tem. Strinjam se s Keithom da se je bil težek in dobro je bilo, da se nismo odpovedali našim pravicam. Uspelo nam je, ker smo držali skupaj, ker smo bili zelo diplomatski in tudi nizozemsko predsedstvo nam je pomagalo. Dobro, da je se tako dobro izteklo. Krasno, čudovito. Samo še na naslednje bi vas opozoril, kajti to je moja dolžnost. Uh, 14. juli je rok za vložitev predlogov sprememb ob 12. ampak rok za vložitev predlogih sprememb. Eh, torej, je tu pravzaprav formalnost, kaj ti 7. aprila je odbor že potrdil rezultat trialoga. Teoretično gledano pa lahko člani vlagajo predloge sprememb tudi v drugi obravnavi, ampak če bi en sam predlog spremembe bil sprejet, bi kompromis prenehal veljati. Se pravi, imamo pravice vlagati predloge sprememb, ampak eh, vedeti morate, kakšen, kakšne so posledice. Svet sem že obvestil o našem eh, dogovoru, o našem strinjanju. Eh, dobro, pravice so spoštovane, pa pravzaprav upamo, da predlogov sprememb ne bo. Dobro, sedaj pa tržni pristop do pristanišč in financiranje pristanišč Knuta Fleckensteina, poračevalca ni, oziroma je tukaj. Nisem ga videl. Izvolite. Ja, vielen Dank. Ich will nur kurz ein paar Punkte benennen. Hvala. Na hitro. Po štirih krogih pogajanj smo junija dosegli dogovor z nizozemskim predsedstvom. Rezultat je relativno dober. Nismo dobili vsega, kar smo želeli, ampak dobili smo veliko. Poročevalci EKR-a, ILS-a, e ALDE, GUE-a. dobro, nekaj je bilo za zelenimi, ki se na pogajanjih ni bilo, ampak skratka omenjene skupine se so podprle predlog. Spremenili smo naslov, črtali smo liber, liberalizacijo, gre torej za organizacijo pristanišč. Prav tako smo se dogovorili o tem, da stavko ne upravičujejo izrednih ukrepov, prevzem podjetij mora potekati ob uporabo te direktive. To je nekoliko več, kot smo dosegli pri železniškem svežnju in pa izobrazba, eh, ki so jo želeli nekateri črtati, sedaj ostaja v predlogu. imamo še eh, dva nacionalna problema, eh, namreč označevanje posameznih eh, prevoznih vozil. Francozi niso želeli, da bi z dampinškimi praksami slabšali storitve v pristaniščih. Zdaj smo to dobro uredili. Francoska vlada je se zdaj zadovoljna, kajti rekli smo, da ni nujno, da ima te uh, ta eh, vozila domačo zastavo, je pa treba spoštovati domo, domačo zakonodajo, tudi delovno zakonodajo, socialno zakonodajo in pa deloma tarife. Še neka druga točka. Um, nas ne zadovoljuje popolno, gre za avtonomnost samih pristanišč. Vemo, da je to problematično predvsem za špansko vlado, kajti oni bi želeli določati pristojbine iz Madrida. Tukaj smo potrdili neposebno dober kompromis, ki dejansko to tudi omogoča. Francoska vlada, italijanska vlada so se sedaj tudi pridružile temu predlogu. No, čez poletni premor bomo vse skupaj morali prevesti, uvodne izjave bomo prilagodili členom. In potem nam še enkrat ostane pred glasovanjem, ne smemo uh, glasovati, preden bomo imeli drug. Moskvi osnutek iz uh, generalnega direktorata za konkurenco o določenih storitvah. Skupaj za nizozemsko ministrico smo v zvezi s tem poslali pismo komisarki in tam smo zahtevali določene spremembe. Ampak mi nismo glavni pogajalski partner komisije, vseeno pa imamo pravico do tega, da ne sprejemamo zakonodaje, ki bi jih potem spet razveljavili z enostranskimi dejanji komisije. Tako da v tem smislu smo na dobri poti. Hvala. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu in vsem drugim sodelavcem. Postopek teče. Mi pa lahko s tem zaključimo današnjo sejo, nadaljujemo za zaprtimi urati. Če želi Kazine še nekaj povedati, pa lahko to seveda naredi. Ja, no, samo zato, ker nam ni uspelo pri prejšnjih dveh svežnih, eh, pristaniških svežnih, eh, no, ampak eh, tukaj se želim zahvaliti Knutu. Nihče ni dosegel vse, kar je želel, ampak dosegli smo veliko, tudi zato, ker je bil Knut pripravljen na kompromise. Sedaj smo končno poskrbeli za preglednost v tem sektorju enaka pravila za vse, to je pomembno, glede na vse razlike med pristanišči, tako da sem želela samo še povedati, da nam prej ni uspelo, to, kar je v poročevalcu uspelo in to je res dobro. Hvala. Uh, hvala, da si to povedala. Eh, no, pravijo, da je aplauz v domeni umetnikov, ampak očitno lahko kdaj zaploskamo tudi politikom. Na kratko prekinjamo in potem nadaljujemo za zaprtje.